Vi ste odgovorni za zdravje in varnost hrane, med drugim. Zelo prisrčno vas pozdravljam pri nas. Veseli me, da ste danes tukaj. V okvirnem sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo je zapisano, da moramo voditi strukturiran dialog. In danes bo potekal ravno ta strukturirani dialog v, z komisarjem. Ta izmenjava mnen je za nas priložnost, da ocenimo delo komisije in ne le za tekoče leto, za leto 2016. Lahko tudi povemo kaj o programu dela komisije za leto 2017. Veseline nas, da imamo to priložnost za pogovor z vami. Predlagam, da najprej dobi besedo komisar. Torej, uvodoma vam bom dal besedo, da nam predstavite temo. Potem bodo koordinatorji odbora Agri zastavili vprašanja komisarju. Predlagam, da ima vsak koordinator po tri minute. Gospod Andrijo Kajtes bo potem lahko odgovoril na ta vprašanja, na to pa bo sledila razprava s preostalimi člani našega odbora. Mislim, da bo tak postopek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 prišel na naš letni strukturni dialog. Veseli me, da sem danes spet pred vašim odborom. Želim si, da bi lahko prišel v bolj pozitivnem kontekstu. Evropa in predvsem kmetje trenutno doživljajo zelo hude čase. Vseeno pa sem globoko prepričan, da moramo ostati združeni in skupaj ukrepati. Naj vas spomnim, da sem lani predstavil prioritete za celotno trajanje mandata. Letos bi se rad navezal na trajnostno kmetijstvo za zdravo in kakovostno hrano. Omenil bi pet točk in to bolj na kratko, zato da bo več časa tudi za našo izmenjavo oziroma za vprašanja in odgovore. Torej, um, protimikrobna odpornost, začnimo z bojem proti temu. Zavedate se petletnega oziroma poznate petletni načrt za boj proti temu pojavu in to temeli na enem zdravstvenem pristopu, ki, trenutno pre, ki se trenutno pregleduje. Umestne rezultate pričakujemo naslednji mesec predstavljeni bodo na konferenci na nizozemskem. Vod smernice komisije za previdno uporabljo antibiotikov in um, veterinske medicine ter medicirane krme so pomembni rezultati taki in eh, naše, naših ukrepov. In zahvaljujem se vam tudi za sprejem sprejetje eh, tudi poročila o medicirani krmi, ki ste ga sprejeli danes zjutraj. Moramo spremeniti mnenja in prakse na terenu in pozivam vas k podpori glede tega. Obladovanje bolezni živali, torej nalezljive in druge bolezni živali so pomemben dejavnost trajnosti v kmetijskem sektorju. Rad bi izboljšal evropske strukture in orodja za obvladovanje zdravstvenih kriz za živali. In tu smo glede tega že dosegli nekaj napredka. Razvili smo tudi odlične prakse za obvladovanje, naprimer izbruha ptiče gripe in drugih bolezni. In tudi letos smo bili priča bolezni v južni Franciji in komisija je takoj sprejela ukrepe za omejitev. Francoska nacionalna strategija in pa tudi evropska um, strategija za obvladovanje bolezni zagotavlja tudi trajnostno reševanje teh problemov. Upam, da bomo to lahko dosegli k malo k mali. Zaščitni izdelki preiti je treba na bolj učinkovito uporabo fitosanitarnih sredstev. Uredbe v zvezi z dajanju na trg fitosanitarnih sredstev in na naj, o najvišjih mejah, eh, se pravi ostankov, se bo začelo letos delo na tej uredbi. In Fitosanitarna sredstva je treba tudi uporabljati na trajnosti ni način, preprečiti v čim večji meri uporabo kemičnih izdelkov in treba uporabiti netvegane izdelke oziroma izdelke z nizkimi tveganji, kolikor se le da. Komisija bo predstavila akcijske načrte za to, da bo predelila dobre prakse in možna področja izboljšav. Naj dodam še Eh, kon, neko kontroverzno temo, glifocidi. Gre za, ne, gre za kontroverzo o tem, ali naj se glifocidi ohranijo na trgu ali ne, glifosati ohranijo na trgu ali ne. In izrazil sem že pomisleke v zvezi s tem tudi v eh, tej dvorani. Eh, Naprimer, pomankanje očitki v zvezi z pomankanjem preglednosti pri evropskih postopkih. Seveda eh, sem dovzeten za vse pomisleke, ki so bili izraženi in zato bomo pozvali industrijo, da tudi oni objavijo svoje podatke. Mislim, da je to v vzajemnem interesu. 8. marca so potekale razprave za državami članicami, ki se bodo tudi nadaljevale. Komisija bo sprejela odločitev le, ko bo ta um, deležna široke podpore. Sanitarni in fitosanitarni standardi. Zaščita trajnostnega kmetijstva je pomemben cilj tudi pri trgovinskih uh, odnosih, predvsem v transatlantskem partnerstvu. Tukaj ne želim spregnilati izzivo in jih ignorirati, ampak bodimo optimistični in poglejmo tudi, kakšne priložnosti nam TTIP lahko prinese. Saj smo tudi pred kratkim imeli dobre novice. Dogovorili smo se z ZDA. da bomo uredili še odprta vprašanja. Potem uredili smo tudi vprašanje uvoza govedine, potem tudi urejamo področje dostopa na trg. Želimo si enak dostop za vse države članice na trg ZDA in ZDA mora Evropsko unijo obravnavati kot enoto. To sporočilo bom ponavlja ob vsaki pomembni priložnosti. Kar se tiče trgovinskih odnosov, naj omenim le prepoved eh, sanitarnih in fitosanitarnih izdelkov, ki jih je eh, um, izdala Rusija. Ta prepoved je politično motivirana in nima nikakršne znanstvene utemeljitve. In komisija je tukaj Eh, sprožila postopek pri mednarodni trgovinski organizaciji. Mislimo, da, bomo, da bodo naši argumenti prevladali. Končni odgovor, poročilo pričakujemo junija. Še vedno pa ostajamo odprti za konstruktivno rešitev in to sem povedal tudi Rusom. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, če želimo, da bodo še naslednje generacije in imele kakovostno hrano, potem potrebujemo bolj trajnostno kmetijstvo. Mojo, moje delo je usmerjeno v zagotavljanje trajnosti um, kmetijstva, vendar pa moramo vključiti vse deležence, od kmetov do uh, veterinarjev in drugih, ki bodo zagotovili Eh, močan nadzor bolezni, nadzorovali tudi previdno uporabo pesticidov in še vedno moramo promovirati sanitarne in fitosanitarne standarde, predvsem v okviru pogajanj za TTIP. Dotaknil sem se le nekaj vprašanj, ki so zanimiva za vaš odbor. Seveda pa sem pripravljen razpravljati z vami in se veselim tudi vaših mnen v zvezi z vprašanji, ki sem jih omenil ali o katerem koli drugem vprašanju, o katerem bi želeli govoriti. Gospod predsednik, spoštovani poslanki in poslanci, hvala lepa. Sedaj sem pripravljen prisluhniti vašim vprašanjem. Dziękujemy panie komisarzu. Hvala, gospod komisar. Hvala za ta celovit pregled problemov. Ko sem povedal uvodoma, bodo najprej besedo dobili koordinatorju. Ja, dank, dank, gospod Desta, tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik in hvala, gospod komisar. Andreju Kajtis, da ste tukaj v našem odboru in hvala tudi za vaša pojasnila. Tudi jaz se bom nakratko odzval na določene teme. Kar se tiče antibiotikov, imamo deloma zelo stroge predpise, kar se tiče tudi registracije, kar se tiče um, dožnosti evidentiranja in prosil bi vas, da tudi v humani medicini uh, postavite potrebne, podobne zahteve, kajti tukaj se preveč ozredotočamo na kmetijstvo, tega sicer ne želim eh, reducirati, ampak tudi v humani v medicini je problem, da se uporablja preveč um, antibiotikov. Kar se tiče živalskih bolezni, mislim, da je komisija dala dobre povode za, dobre, um, za dobra pravila. Kar se tiče glifosatov in pa fitosanitarnih sredstev, vas prosim, da se odločitve sprejemajo na znanstvenih argumentih, ne pa na ideoloških. Pri glifosatih se mi zdi, eh, kot da veliki koncerni v Ameriki sami ne bi imeli več interesa potem sredstvom, zato ker je patent potekel. Ne vem, kdo je za tem, da sedaj uh, se vodi ta akcija, to sem že doživel pri drugih fitosanitarnih sredstev, kjer pač podjetje ni imelo več interesa za to sredstvo, zato ker se je iztekel patent. In mislim, da moramo to um, zagotoviti na znanstveni bazi. Hvala tudi za izjave glede TTIP-a. Tudi tu moramo biti pozorni, da se bodo ohranili um, pogoji za varstvo narave, varstvo okolja, varstvo živali. O tej temi pa bomo danes še razpravljali. Hvala, da ste danes tukaj in še naprej veliko uspeha. Eh, grazie, Hvala, gospod eh, predsednik, hvala, gospod komisar, za to, da ste danes popovdan z nami. Hvala tudi za vaš eh, uvod. Dve vprašanje želim postaviti. Torej najprej proti mikrobno odpornost. To je seveda zelo resna tema. V tem odboru smo pripravili več poročil na lastno pobudo in tudi sprejeli pomembne sklepe. Seveda je odvisno tudi od tega, eh, koliko antibiotikov dobijo živale, živali, gre predvsem za perutnino. En problem je naprimer tudi o um, to, da um, ne moremo uporabiti poceni proteinov in sicer zaradi prepovedi um, tega, um, zato ker tudi ustrizne moke ne smemo uporabiti pri krmi um, piščancev. Um, torej, to sicer razumem pri prežvekovalcih, ampak pri drugih živalih pa ne vem, zakaj eh, teh mok ne smemo uporabiti. Uh, kajti to potem povečuje uporabo antibiotikov, kar zadeva glisofate, se strinjam z eh, gospodom Disom. Če eh, je nekaj slabega pri tem, moramo, pripre, moramo prepovedati uporabo in parlament je to že večkrat rekel, ampak zato potrebujemo resne znanstvene analize. Ne moremo sprejemati sklepov na osnovi. Eh, nekega sensacionalnega poročanja ali na osnovi emocij, temveč eh, potrebujemo znanstvene analize. Zato um, pričakujemo od komisije, da nas razsvetli s takimi znanstvenimi analizami, uh, ki bodo uh, dokazale, ali so glifosati, glifosati um, odgovorni za določene zadeve, o katerih poročajo mediji ali ne. Hvala. Hvala, gospod Nikolson. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik, gospod komisar, zelo ste dobrodošli. Danes razpravljamo z vami o zadevah, kjer bi rekel, da je za nas v Združenem kraljestvu še vedno pomemben problem elektronska identifikacija. To še ni bilo rešeno. Ali ne bi bilo bolje, če bi res izvajali to, kar smo uvedli, namesto da dodajamo novo zakonodajo. Preden bomo eh, rejce še bolj obremenili, ali ne bi bilo v interesu zdravja in dobrobiti živali in zdravja hrane, da dejansko pravilno izvajamo to, kar trenutno že imamo. Glede na trenutno krizo v evropskem kmetijstvu, kdo bo imel eh, dobiček od boljš, od nove zakonodaje, če že te stare ne izvajamo pravilno. Prosim, povejte nam, ali uh, vsi Vse države članice sedaj zadostijo um, zahtevam za kletke in zrajo perutnine. Govorili ste o TTIP-u in pogajanjih in to zadene veliko ljudi. Vemo, da imamo v evropskem okolju zelo visoke vrednote glede eh, zdravja živali. Eh, in varnosti hrane in te standarde želimo ohraniti, vemo pa, da ZDA nimajo istih visokih eh, standardov in zato nas skrbi, da bo pri TTIP-u se zaprlo oči in da bodo lahko ameriški izdelki preplavili evropsko, evropske trge za cenejšo hrano proizvedeno za nižjimi standardi mi potrebujemo jamstvo, da bodo ti izdelki eh, ugodili vsem standardom, ne glede na to, ali gre za mlečno proizvodnjo ali meso ali karkoli drugega. Osebno se mi zdi, da se TTIP ne bo zelo kmalo zgodil. Če si pogledamo situacijo v ZDA, torej politično situacijo trenutno, me bolj skrbi, kaj se dogaja v Merkosurju in ali ste namenili kaj pozornosti tudi temu področju, ste morebiti pomislili, da bo treba uh, braniti tudi evropsko živino, ki je ogrožena zaradi standardov v Merkosurju, torej brazilska govedina je pa je, se proizvaja pod istimi standardi kot v Evropski uniji, ampak mi seveda uh, Vemo, da to ni tako in ne bomo dovolili, da se um, govedoreja v Evropski uniji uniči zaradi trgovinskih sporazumov s katerim koli delim sveta in ne želim, da bi govedoreja izginila zaradi kakršnih koli trgovinskih sporazumov. Yes, Hvala lepa, pozdravljeni komisar. Štiri vprašanja imam. Prvo glede antibiotikov. Je pomembno, da nekaj naredimo glede tega. Ocen obstajajo, da v, na svetu smo v 30 letih porabili, potroč, povečali porabo za 67 odstotkov. Ampak eh, zdravstveni vidik je zelo pomemben. Veliko pa je tudi napačnih informacij. In eh, naprimer ljudje uporabljajo antibiotike zato, ker imajo vročino ali kaj takega. Torej tudi tu je treba na os, delati na osveščanju. In mislim, da je treba zagotoviti enaka pravila za vse pri uporabi antibiotikov. Ne more biti tako, da lahko drž, nekatere države člane investirajo v uh, bivališča za živali, druge pa ne in da potem na mesto čistih. Uh, Eh, nastanitev potem uporabljajo antibiotike. Potem, kar se tiče obladovanja bolezni, tukaj me skrbi proračun. 2,8 milijonov je na voljo za prihodnih sedem let za financiranje naprimer izbruh neke konkretne bolezni, to se živalske bolezni, to se zdi veliko, ampak če uh, pogledamo izbruh uh, Eh, slinjevke in parkljevke eh, smo samo v, v Združenem kraljestvu potrebovali milijardo evrov. Ali ne bi potrebovali tudi neko eh, zavarovalno schemo, kajti če bo prišla še neka kriza, potem denarja v proračunu enostavno več ne bo. Kar se tiče fitosanitarnih sredstev, res mislim, da je zelo pomembno, da promoviramo širši in hitrejši razvoj novih izdelkov, tudi v zvezi z obladovanjem bolezni. Da bi to dosegli, mora biti postopek za registracije novih fitosanitarnih postopkov, ki so znanstveno dokazani eh, malo tvegani, preprostejši zato, da bodo imeli kmeti tudi boljše možnosti za bo, boj proti um, raznim boleznim. Potrebujemo torej enostavnejši in hitrejši postopek uh, Eh, za registracijo teh izdelkov. Zanima me, če komisija dela na tem. Potem bi tudi se pridružil Pavlu de Castro in krožnega gospodarstva. Veliko proteinov je v kostni moki in to je tudi izdelek, ki se lahko uporablja za živali. Eh, živali, kot so kokoši in druge, so um, vse jede, torej potrebuje tudi ver živalskih beljakovin. Ali so kakšni premiki tukaj? Seveda potrebujemo um, nadzorni sistem, ne smemo dopustiti kanibalizma, ampak ali je možno, naprimer, da bi um, pe, perutnino krmili za prašičo moko in obratno, ker smo tudi zelo odvisni od uvoza soje in mislim, da je to za okolje še slabše. In zato bi bilo boljše, če bi lahko uporabili vere živalskih bleku, bljekovin, ki so tukaj na voljo. In kostna in mesna moka eh, prihajajo tudi od eh, mrlih živali, ki so tudi namenjeni človekovi eh, porabi, zato ne vem, zakaj bi bilo to mm, nezdravo. Hvala. Gracias, Yo, eh, bueno. Hvala lepa. Navezati se moram na neka vprašanja, ki sem jih zastavila že pri prejšnjem zasedanju, ampak gre v podobno smer kot to, kar je bilo pravkar povedano. Gre za vprašanja, ki so zelo povezana z zdravjem ljudi in tudi z zdravjem in varstvom okolja. Če govorimo o fitosanitarnih sredstvih, pa tega še nismo zdaj omenili, tudi naprimer gensko spremenjeni o organizmih je treba razmisliti o tem. Mislim, da bi morali tukaj delovati po načelu uh, preventive in ta se mi zdi izjemno pomemben. Pomembno. Uh, najprej je treba dokazati, da nekaj ni zdravju škodljivo in to je v rokah laboratorijev in industrije in uh, to so potem tudi tisti, ki plačajo vse potrebne preiskave. In zato je nujno, da se izvede tudi neodvisna javna preiskava, kjer se odgovorijo le na vprašanja v zvezi z varstvom zdravja in narave. Torej, preiskavam industrije ne verjamem več, vedno znova se je izkazalo, da jim ne moremo zaupati. Potem je bilo tukaj še nekaj vprašanj, ki so ostala odprta od zadnjega srečanja, na katerem ste bili prisotni. Želela sem natančno vedeti, kateri sporazumi z ZDA so bili uh, sklen, bila sklenjena. Pri školkah in Zanima me, kaj je Evropska unija eh, ponudila um, v zamenjavo, kakšen je bil rezultat pogajanj za ZDA, kar se tiče mlečnih izdelkov. Ste imeli pripombo glede tega pri našem zadnjem srečanju in tudi tu me zanima, kako daleč so sedaj ta pogajanja na strokovni ravni in kakšne so proti usluge Evropske unije. Hvala. Gospod komisar, hvala lepa, da ste tukaj. Zanima me, ali vas je presenetila odločitev držav članic, da ne omogočijo registracije glifosatov neomejeno za naslednjih 15 let. Ali boste dali more biti na mizo nov predlog, kajti tu je govora tudi o znanosti, ampak znanosti obstaja na dveh stranih. Imamo kritično znanost, ki pravi, glifosati niso tako nenevarni, kot pravijo drugimi drugim EFSA. Torej, ne moremo sedaj reči, da eh, ravnamo neznanstveno, kajti imamo dve znanstveni mnenji. In komisija je rekla, da bi 15 let to odobrili brezpogojno, brez omejitev. Um, lahko pa bi razmislili in počakali na oceno EHE, zato da bomo lahko imeli intenzivno razpravo, ne pa da se takšna odobritev doda eh, oziroma izda kar tako To se mi zdi zelo neprimerno. Kar se tiče antibiotikov, je več kolegov vprašalo in vprašal bi tudi jaz, ali bo komisija, tako kot je parlament zahteval, predložil seznam rezervnih antibiotikov, ki se jih v, v, za živali ne bo smelo več uporabljati. To je visoko sporno o tem, kaj se bo lahko v prihodnosti še uporabljalo ali ne. Ali boste ukrepali pred to točki, potem varstvo živali. V nemških časopisih smo spet lahko brali veliko poročilo o nesprejemljivih eh, pogojih za prevoz živih živali iz Evrope v Turčijo in predvsem o eh, razmerah na bolgarski meji. To sedaj ve tudi že komisija, to vedo države članice, zakaj nihče ne prepove tu se kršijo vsi predpisi Evropske unije, vseeno pa se vse skupaj nadaljuje, tako verodostojnost Evrope ne raste ravno. Še eno vprašanje v zvezi s tem, kako je možno, da države članice lahko važajo v druga država, naprimer v Ukrajino, tam pa se potem gradijo hlevi, ki ne ustrezajo našim standardom in potem se spet uvaža nazaj v Evropsko unijo. To ne more biti. Uh, če zahtevamo visoke standarde od naših kmetov mora to veljati tudi za druge ki dobavljajo v evropsko unijo in potem ne smemo eh, tega še spodkopavati z subvencijami za izvoz. mogoče mi lahko še en stavek poveste k oljčnemu žigu kako je tukaj z um, obvladovanjem te bolezni ali obstaja kakšne uh, Mm, kakšen napredek ali moramo še naprej računati, da bo tako hudo. Gospod Engju, opravičujem se, bil sem zadržan, rad bi spregovoril o glifosatih. To je zelo pomemben herbicid v kmetijstvu in gozdarstvu. in nasplošno na teh področjih. In če boste razmišljali o tem, da to prepoveste, potem je treba povedati, kaj vse bi še morali prepovedati. Torej, če gledate argument strupenost in karcenogenost, Potem se lahko vprašamo, kaj je bolj stropeno od glifosatov. Kofein, ki ga pijemo, je dosti bolj stropeno od glifosatov. Alkohol, ki ga marsikdaj odno pije, je dosti bolj stropeno od glifosatov. In kritično, Martin, tudi rotenon, pesticid, ki ga uporabljajo biološki kmetje, je bistveno bolj stropen od glifosatov. Če želite torej ukiniti glifosate pod kriterijem stropenosti, potem bomo zelo uh, nesrečni ljudje, ki ne bodo pili kave, ne bodo pili alkohola in ne bodo mogli vzgajati biološke zelenjave. Potem pa je tu še vprašanje eh, rakotvornosti in Svetovna zdravstvena organizacija je rekla, da je potencijalno kancerogen. No, kaj je še rakotvorno? Nočno delo, ta je zelo visoko na seznamu. Potem še enkrat, rezanje človeških las. Zelo zanimiva je tudi eh, neka argentinska nacionalna pijača, ki se reče mate. In zelo previdni morate biti, če boste rekli, da so glifosati zelo zlobni in hudobni in škodljivi. In spomnim se, ko smo ga uvedli v 70-ih letih, kakšne spremembo je naredilo in ko, kaj je bilo, preden smo ga imeli. Nekaj bi še povedal o biopesticidih. Ali ste vedeli, da nam je Afrika tukaj, da je Afrika daleč pred nami? Kažete nam, v čemu je problem? Aha, kažete na nekoga drugega, dobro. Evropska unija bi morala tu ukrepati zato, da bomo eh, ujeli Afriko. Uh, Kar se tiče gensko spremenjenih organizmov, naj Evropa oziroma naj se države odločajo same. Tiste, ki so se za to odločile, so popolnoma zadovoljne. Vem, da ste omenjali tukaj tudi um, proteinske oziroma beljakovinske vere. Torej, kdor uh, meso je tudi seveda. Um, beljakovina. Ampak če govorimo o živalskih beljakovinskih verov, potem žuželke tukaj spadijo, čeprav so odličen vir živalskih proteinov. Mogoče bi o tem razmišljali. Potem, Martin, podpiram te v zvezi z prevozi živih živali, čeprav ti ponavadi ne podpiram. Pa res je nagražno, kar se dogaja in mislim, da se mora Evropska unija sramovati glede določenih aktivnosti, ki se tukaj dogajajo. Hvala ten sposób mamy pierwszą turę wypowiedzi ze strony Sedaj smo zaključili prvi krok prispevkov koordinatorjev in sedaj bi dal besedo komisarju, da odgovori, na to pa bodo imeli spet besedo poslanci. Uh, like... Hvala. Glede, številni koordinatorji so menili isto vprašanje, naprimer proti mikrobno odpornost, eh, TTIP in pa glifosati. Torej, najprej par splošnih komentarjev in potem se bom odzval na bolj specifične pripombe. Torej, protimikrobna odpornost, kot prvo, kot dobro veste, sem zato, da imamo oboje, torej veterinarsko in pa človeško plat. Oboje treba upoštevati. Pa še nekaj. Torej, želim se pogovoriti z vsemi, um, pa tudi z tistimi, ki se ukvarjajo z okoljem. Kaj ti mislim, da so številne stvari med seboj povezane? Omenili ste zlorabo oziroma pretirano uporabo antibiotikov v humane medicini. Ja, to je res. V nekaterih državah je to gotovo res. Vemo, ki vidimo to pretirano uporabo, torej, ko gre za ljudi, za humano medicino. Ampak poleg tega pa je treba poštevati tudi antibiotike pri veterini. Sam predvsem želim oblikovati nek enoten pristop, tako da bomo vsi skupaj sodelovali, vsi akteri, ki so tukaj relevantni. Bil sem na nizozemski konferenci pred nekaj časa, kjer smo govorili o vsem, torej tam so bili kmetijski in ministri za zdravje. Skupaj smo se pogovarjali o tem, to je bila v bistvu zgodovinska priložnost za dogovor, torej kako uporabljati uh, različne pristope uh, pri zdravju in kako potem združiti svoje sile. Sveda moramo slediti znanstvenim dognanjem tukaj se v celoti strinjam z gospodom Desom. Ta je menil pristop, ki temelji na znanosti. Seveda, potrebujemo skupne metodologije, tako da izračunamo, ali je res eh, uporaba antibiotikov pretirana ali ne. Potrebujemo prave metode, potem skupne metode nadzorne sisteme in pa sisteme za sledljivost potrebujemo. Prav tako pa moramo ugotoviti, kako izboljšati svoje pravne instrumente, sploh ko gre za veterinarsko medicino, potem za medicinano krmo in pa smernice za uh, ljudi oziroma za humano medicino. Vse to moramo skupaj poštevati. Prav tako vem, da torej ta načrt za boj proti Eh, protimikrobne odpornosti se izteka, konec leta 2016 se bo iztekel in moramo pripraviti nov načrt potem. Do junija bomo napravili pregled trenutnega načrta. Potem moramo tudi upoštevati, kako lahko se drugeta uh, eh, odbora Envi in pa uh, Agri, ki se oba ukvarjata z okoljem. Torej, na vsak način mora biti EU pravo mesto za to, da se izboljša nadzor nad uporabo ali pa zlorabo antibiotikov. Pa še nekaj okoljska vprašanja so zelo bistvena. Sploh pri nekaterih um, stvarih, naprimer, ko je pomembno okolje in ko se proizvaja medicinska krma, treba je ugotoviti, kako razviti prave metode za to, da ocenimo okoljske vplive. Potem tretje države, ja, seveda, dobro vem, antimikrobna odpornost je povezana tudi s težavami v tretjih državah, torej mednarodno prizorišče je ključno. Naprimer, bil sem na kitajskem pred nekaj časa in tam sem se pogovarjal s njihovimi pristojnimi organi, potem z brazilci sem se pogovarjal o tem, potem v ZDA sem bil, tudi tam smo govorili o teh vprašanjih. Tudi na ravni uh, eh, TTIP, torej prostor trgovinskega sporozuma z Američani smo govorili o tem. Uh, um, kako vključiti zdravstvena vprašanja v celoten sporazum. Torej, EU in ZDA sta dva glavna bloka na svetu in moramo biti skupaj aktivni pri okoljskih vprašanjih. Torej, to nasplošno. Potem naprej. Torej, medicina krma in pa veterinarska medicina. Vse te pripombe sem vzel na znanje. In bomo poskušali spodbujati boljši medsektorski dialog v državah članicah. In seveda želimo oblikovati omrežje tudi skupaj z državami članicami, da dodatno razvijemo raziskave in inovacije za nove antibiotike ali pa za alternativne antibiotike ali pa druge poti. In prav tako tudi želimo okrepiti globalno prizadevanje. Toliko glede antimikrobne odpornosti na splošno. potem TTIP. Pogajanja o SPS eh, dobro potekajo, torej tukaj smo dosegli napredek in glavno načela smo že večkrat eh, izpostavili, torej komisija je zato, da smo um, zaščiteni in tudi spoštljivi do okolja. Tukaj preko TTIP-a lahko izboljšamo trgovinske odnose z ZDA na področju kmetijstva in surovin nasplošno. No, kot veste, TTIP um, se ne nanaša na prehranske standarde. O tem se niti slučajno ne bo pogovarjali. Ne, tukaj ne bo nikakršnega popušča. Še enkrat to povdarjam. To je čisto jasno. Moramo ohraniti svoje visoke prehranske standarde. Prav tako tudi zakonodajne mehanizme, ki jih imamo na voljo, ter tudi instrumente za ocenevanje sedaj vse v naših rokah in lahko še ukrepimo svoje zmogljivosti. Ampak nikakor tega ne bomo postavili pod vprašaj v teh pogajanjih. Glejte, moramo se biti na jasnem. Za nas je glavno kočljivo vprašanje to, kako spodbuditi američane, da bodo sprejeli EU kot enotnega akterja. To je glavno in eh, sanitarni in fitosanitarni ukrepi so instrument, ki lahko gremo v to omenjeno smer. Kot veste, danes uh, smo priča veliki asimetriji, torej naprimer oni lahko um, izvažajo svoje blago v EU, vseh 28 držav, mi pa ne moremo tega storiti. Naprimer, ne vem, če Nizozemska ali pa Litva uh, eh, želite izvažati govedino potem um, ne vem, nekatere države to lahko storijo, druge države v EU pa ne. To je zelo nevarno, torej za našo enotnost v EU. Potem slišali smo nekaj konkretnih vprašanj, naprimer um, lupinar in pa mleko. Potem lanskega novembra smo se z mrečanjem dogovorili o tem, da ko gre za uh, eh, proizvodno um, školk, um, moramo imeti enake standarde, ko gre za prehrano. To je zelo pomembno vprašanje. Strinjali smo se oboj, EU in ZDA, da imamo ekvivalentne sisteme, torej da imamo ekvivalenco. Predvsem potrebujemo vzajemno ekvivalenco, vzajemne odnose to je najbolj bistveno. In potem moramo še odpreti vrata za obe strani, torej da lahko vsi uvažamo zemljo, izvažamo in da je to dvosmerna ulica za um, lupinare. Potem mleko. Tri pilotne države, Francija, Irska in Nizozemska, um, so sprejele um, inšpektorje iz ameriške FDA, torej iz um, njihove administracije za to področje. Sedaj čakamo na te dosjeje in američani se zavedajo tega, da EU akteri se zanimajo za to področje. Večkrat smo se srečali naprimer z um, američani, torej z Will Jackom, z državnim sekretarjem za kmetijstvo, sem se srečal in um, tudi z drugimi strokovnjaki sem se srečal uh, decembra 2015 in sem omenil vsa ta vprašanja tudi v pogovorih z američani. Sedaj še čakamo na njihove zaključke s tem v zvezi in uh, bomo to vedno znova omenjali tudi v naših pogovorih z američani. Ampak kot rečeno, vzajemno, vzajemnost je ključna, ekvivalenca z obeh strani je najbolj bistvena, ko gre za regulatorna vprašanja. Potem ste nekateri omenili tudi ksilelo, izbruh um, oljčnega ožika. Glejte, trenutno um, sem se skozi v stiku z italijanskim in pa francoskim ministrom, z ministrico, uh, ko gre za ta vprašanja. Torej, želimo ugotoviti, kako se daje naprej, kajti, kot vemo, Italija ima kar nekaj težav z odločitvijo sodišča za uh, regijo Apulja. In sedaj so prenehali z določenimi ukrepi v Italiji. Sedaj še čakamo na končno odločitev Evropske sodišča, čez par mesecev bo to znano. Ampak zaenkrat velja, da moramo še vedno to spremljati. Poročilo je ugotovilo, da sicer ni težav razen na Korziki in pa v Puli in pa um, Provence ex um, v Franciji, tudi problematična regija. Predvsem komisija želi sprejeti ukrepe, ki so vedno relevantni. Naš cilj je to, da izkoreninimo to bakterijo oziroma da vsaj preprečimo dodatno širjenje po evropskem ozemlju. Želim organizirati visoko srečanje, predvsem z ministri iz Grče, Malte, Cipra, Hrvaške, Slovenije, eh, Francije, Španije in Italije, torej sredozemskih držav, kjer bi govorili o teh vprašanjih v zvezi z ožigom. Uh, tako da bi lahko skupaj gotovili, kako se lotiti tega izbruha. No, ampak na vsak način moramo kot prvo počakati na končno sodbo Evropska sodišča, kajti to je zelo pomembna odločitev za vse. In potem naprej. Nekateri ste potem vnili še vprašanja uh, glede glifosato. Glejte, gospod Hosling, je omenil EFSO in pa JAK. No, ampak na ravni Svetovne zdravstvene organizacije eh, imajo skupni odbor za spremljanje pesticidov. Torej, to je še ena raven, ki tudi spremlja glifosate in njihovo stališče je bilo drugačno kot pa stališče Ajaka. To je v bistvu bolj bliže EFSI. Pa še nekaj, imamo različne države in različne pristope. In slišali smo tudi stališče, da je glifosat gotovo, rakotvoren, gotovo. Ampak, kot vemo, nekateri nadzorni organi pa so pripravili drugačno stališče. Ne samo pod nekim pritiskom industrije, kot ponavadi marsikdo rad reče, čež da je to lobirana industrija. Ne. Potem, gledajte, to je zelo občutljivo vprašanje. Vemo, kakšne so trenutne razmere, zelo problematične. In zato bi rad podaril, da moramo še nadalje to spremljati. Torej, kako sedaj spremeniti sistem ocenjevanja, tako da bo bolj pregleden. Kot rečeno, imamo na voljo številne študije, tudi študije industrije. Potrebujemo zaupanje. Zaupanje je bistveno. Če ne, pač na evropski ravni ne bo mogoče obladovati teh razmer. Torej, znanstvena mnenja so seveda relevantna. Sedaj se vse skozi pohvarjamo tudi z državami članicami, imamo reden odbor in tam smo slišali zelo različna stališča. Eh, različnih držav članic v tem odboru. In eh, države niso pripravljene na to, da bi sedaj delali korake naprej, brez mnenja vseh držav. Torej, deljena odgovornost je bistvena. Torej, to mora biti skupen signal. Potrebujemo neko soglasje, skupno stališče vseh 28 držav. Potrebujemo široko koalicijo za takšne odločitve glede glifosatov. Potem naprej, kot vsi dobro vemo, EFSA je dejala, da so nekatere sestavine um, zelo nevarne in PO A, talomin in pa drugi koformulanti so lahko nevarni. Uh, Sveda smo potem lahko tudi fleksibilni, naprimer tudi glede na biotsko raznovrstnost in pa druge dejavnike. Naprimer, lahko bi skrajšali podaljševanje, različne pristope lahko uberemo, ampak kot prvo potrebujemo skupno stališče držav tako, da ne bo komisija tukaj sama. To pač ni način. Tukaj imamo tudi resolucijo parlamenta glede glifosata. Tudi to je zelo relevantna odločitev. No pa gledajte, predvsem moramo spoštovati znanstvena dognanja. Potem ste menili tudi živalske beljakovine. Ja, skupni raziskovalni center proučuje metode detekcije, torej zaznavanja in bomo pogledali, kaj se da tukaj storiti. Potem naprej še par vprašanj. Um, živalske bolezni pa proračun. No, gledajte, 2,8 milijard, ta številka niti slučajno ni korektna. Imamo samo 140 milijonov evrov za sedemletno obdobje, torej 20 milijonov evrov na leto je to. In to zame tudi sanitarno, fitosanitarne ukrepe. Potem ste omenili še ta zavarovanja. Ja, o tem je bilo govora in rezultati so bili negativni. Torej, težko je vajati takšne scheme in eh, težko bo to upravljati in tako dalje in tako dalje. potem dobro počute živali na splošno. Omenili ste izvoz naših živali v tretje države in dejali ste, da tukaj obstajajo številne težave zaradi standardov. No, gledajte, standardi na tem področju so dogovorjeni um, v Svetovni zdravstveni organizaciji, pa tudi v Svetovni trgovinski organizaciji je to dogovorjeno in se lahko pogovarjamo s tretjimi državami glede govedi, na primer z Brazilijo je to pomembno vprašanje. Tukaj spremljamo standarde za dobro počutje živali, seveda lahko tudi pošljemo naše izsledke tretjim državam, tako da vidimo, kako um, razviti skupne standarde, podobne standarde in ko se pogovarjamo s tretjimi državami, vedno omenimo ta problem. Torej, standardi morajo biti pri živalih visoki, ampak ne moramo pa v bistvu potem prepovedati izvoza, kot je tudi kdo predlagal. Ampak to ne bi šlo, to bi bilo težko potem uveljavljati v praksi. Prepoved ne bi bila dobra rešitev. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa sledijo vprašanja drugih članov odbora. 20 se jih je prijavilo v tem delu razprave. Predlagam za vsakega eno minuto. Prav pricrčno pozdravljam goste gospoda Dantana, ki so tu v dvorani. To so eh, mladinci iz šole v Šomberiju prisrčno dobrodošli. In veseli me, da um, imajo gostje možnost um, prisostvovati tako pomembni razpravi. Gre za varnost prehrane med drugim. Najprej dobi besedo gospoda Mato. Postavila bom dve bolj konkretni vprašanji in želim si tudi konkretne odgovore komisarja, če je to možno. Rekle ste, da Evropsko sodišče odloča o ukrepih, ki so bili sprijeti v Pulji v zvezi z zatiranjem ksilele. Um, in ali želi komisija sprejeti nova, nov izvedbeni ukrep, um, kajti to bi bilo seveda v skladu z direktivo 29 iz leta 2000. Kako bo komisija torej ravnala v zvezi s postopkom zaradi kršitve, um, ki je bil sprožen proti Italiji? Potem drugo so informacije o študijah. Um, mislim, da je treba storiti še več gre za deseti člen uredbe 1047 iz 2009 in sicer lahko zaradi javnega interesa um, izvedemo pritisk na EFSO, da objavi te informacije. Torej, tudi če gre eh, za podaljšanje uporabe glifosata samo za 8 ali 10 let, lahko to zahtevamo od EUFSE, da objavite informacije. Hvala. Tu eh, vidite na ekranu tudi čas, kako dolgo lahko govorite in zato vas prosim, da se res držite te ene minute, gospod Erdas egy lóhús botrányhoz hasonló csalássorozatra szeret. Hvala. Gospod komisár, na vas opozorim na škandal, ki je podoben tistemu glede konjskega mesa. Včeraj smo o tem govorili 29 odstotkov medu, ki prihaja v Evropsko unijo, je uh, umetno slajenega na napačen način. In moramo spremeniti oznake, označevanje, kajti trenutno ne bi pisalo, torej eh, med prihaja iz EU ali izven EU ali pa naprimer mešan med eh, iz EU ali pa izven EU. To je vse in to ni dovolj. Samo v ali pa izven EU. To ni dovolj. To moramo spremeniti. Zato prosim kolege, da podprejo to idejo, torej, da bi Evropski parlament sprejel poročilo na lastno pobudo s tem v zvezi. Kaj ti to je zelo pomembno vprašanje in moramo nekaj narediti s tem v zvezi. Hvala. Hvala, hvala komisar, da ste prišli. Prej na začetku ste dejali, da ste za preventivo. Omenil naših nizozemskih metov me zanima, ali se boste lotili eh, problema raka v Evropi. Te stopne raka, rakotvornosti so zelo visoke. Leta 2005 uh, eh, je bil sprejet ukrep prohibicije, ali se to da podaljšati, ali lahko sodelujete z gospodom Velo, uh, tako da bi dobili ustrezna finančna sredstva, zato da bi poskrbeli za to, da bodo države članice uh, dobile pravo podporo. Uh, in da torej bomo čimprej odpravili rakotvorne agent, agente snovi. Azbest, naprimer, je ogromna težava na um, podeželju. Sploh sedaj v naslednjih letih je azbest velika težava. Uh, prav tako moramo tudi uh, transenergijo združiti z odpravljanjem azbesta v kmetijskih obratih oziroma na gospodarstvih eh, in kmetijah. Upam, da lahko tukaj naredimo čim več skupaj. Gospod Rupe. Ačiū komisarje už galimybę užduoti klausimą ir. Hvala, hvala, gospod komisar, da ste prišli. Hvala, da vam lahko zastavimo ta vprašanja. In hvala za sodelovanje z našim odborom in parlamentom na splošno. Imam nekaj vprašanj. Poljska, Litva in Balske države so imeli težave zaradi uh, afriške prašiče kuge. Ljudje na podeželju in pa kmete nas sprašujejo, kdaj se bo to končno spremenilo, kdaj se bo kaj naredilo na tem področju. Kaj ti številni prašiči um, so okuženi z to kugo. Torej, kmeti se potem sprašujejo, kdaj bomo končno lahko redili prašiče zase gotovo veste, da ne bo kakovostnih proizvodov, če ne bo zadosti finančnih sredstev. Naš odbor je o tem že govoril, tudi predsedniku Junkerju smo poslali pismo, dejali smo, da je to zelo kočljiva situacija. Torej, kaj lahko mi skupaj storimo za to, da rešimo ta problem? Gospod Jar, Hvala. Dve kratki dodatni vprašanji. Glifosat. Veselilo bi me, če bi eh, spet uporabili znanstveno analizo pri oceni. Mogoče bi um, naredili tako, da bi vzdržanje glasu v svetu bilo prepovedano, tako da države članice se opredelijo in da ne zavlačujejo z odločitvami. Potem embargo, um, ruski embargo, veseli me, uh, da se zanimate za konstruktivne rešitve. Vsi vemo, da je ovira za ta embargo še vedno ruski. Da, da je ruski minister za kmetijstvo na, črn, na evropskem črnem seznamu in ukrep za vzpostavitev zaupanja bi bil, če bi uh, spremenili uh, te sezname na obeh stranih in mogoče bi potem lahko storili korak naprej. Posel Andriju gospod Andriju. Hvala predsednik, hvala gospod komisar, da ste prišli. Kmetje, sploh proizvajalci uh, sadne zelenjave, se pritožujejo in veste, da je problem uh, eh, pomakanja skladnosti pri zakonodaji, ko gre za dajanje na trg eh, fitosanitarnih uh, proizvodov. To potroči težave, sploh na čezmenih območjih. Vem, da se zavedate te težave, ampak me zanima, kaj lahko storite. Prej bilo govora, o nadzoru živalskih bolezni in dejali ste, da je treba izboljšati mehanizme. Prav tako ste omenili tudi um, torej, uh, francoski zbruh. Um, tukaj um, so bili francoski ukrepi pomembni na lokalni ravni, ampak treba več storiti na širši evropski ravni. Danes uh, potrebujemo boljša orodja, ampak moramo razmisliti o tem, kaj lahko storimo globalno. Torej, najprej seveda se moramo lotiti žarišča, Um, tako da um, najprej rešimo to lokalno, potem pa tudi, kako to gospodarsko vpliva na ozemlje. Eno je sanitarna kriza, in, ampak to se lahko potem še razširi. In na evropski ravni se moramo uh, lotiti celotnega učinka, globalnega, uh, ekonomskega in zdravstvenega učinka. Kaj mislite um, o tem, torej, kako lahko sprejeti čim boljše mehanizme za to, um, da obvladujemo krize? Posel Neutral. Ganz herzlich. Neutral. Hvala za besedo, gospod komisar. Vi ste komisar za zdravje in varnost živil in tudi za varstvo živali. Se pravi, da si pričakujemo, da ste na strani zdravja eh, ljudi in živali in pri TTIP-u in glifosatu morate upoštevati previdnostno načelo. Poslala sem vam že dve vprašanji, ki eh, se nanašata na drugi temi in sicer um, uvoz um, um, krvi kon, eh, uvažamo kobiljo kri, ki ni v skladu s pogoji, ki so, eh, se uporabljajo pri nas in to se uporablja v prašičereji, naprimer to, ta kobilja kri. In pričakovala bi si, da bi na tem področju končno postali dejavni, tako da bi komisija rekla, da je treba oceniti kri enako kot eh, meso, da gre za varstvo živali in razen tega si pričakujem eh, odgovor na vprašanje v zvezi s kastracijo prašičev, torej kako prepovedati to kastracijo brez anestezije kako se bo to izvedlo. Hvala. E, hvala. E, bom kratek, kaj ti to kladivo e, predsednika je zelo grozeče. Torej, antibiotiki um, en kolega je nekaj postavil, nismo dobili odgovora na to. Ali boste pri, eh, predvideli nek seznam antibiotikov, ki bo predviden samo za človeško uporabo in kar zadeva glisofat? Večkrat um, ste tudi sami rekli, da Eh, je treba sprejeti sklep sveta, ampak Italija, Francija, Švedska, Nizozemska so že podali negativno mnenje o tem, ali ne bi bilo dobro, če uporabimo previdnostno načelo, saj so tudi znanstvene študije, ki dokazujejo na nek način negativnost tega um, izdelka in ksilila. Eh, Ožik Olk, slišali smo, da ne vemo, kakš, nimamo znanstvenega dokaza za eh, učinek te bakterije ksilila, ampak um, prišlo je do novih izbruhov te uh, bolezni. Ampak uh, ali ne bi bilo dobro, če bi dovolili, torej da bi prepovedali um, nove nasade v uh, prizadetih območjih? Hvala, gospod komisar, da ste danes tu z nami. Govorili ste o nadaljem razvoju kmetijstva. Mislim, da je kmetijstvo na dobri poti in kmetijstvo trajnostno proizvaja izdelke. Varnost živil je na prvem mestu, zato želim vedeti, kako ravnati z um, živili iz kloniranih živali, ki se uvažajo in ali predvideva komisija ukrepe pri um, potrati živil, potem um, živalske bolezni, poleg ptičje gripe in uh, prašičje kuge moramo e, pomisliti tudi na TBC in pri protimikrobni odpornosti želim povedati, da bi bilo pomembno, če bi uh, se bolj posvetili tudi vprašanju eh, ravnanja z odplakami, kajti tam vidimo veliko ostankov antibiotikov, zdravil in tudi bolnice, bolnišnice, torej nimajo čistilnih naprav z aktivnimi filtri in s četrto stopnjo očiščanja. Ali sploh imate pregled nad tem, kaj se dogaja v evropskih državah? Gospa Sebastian el año pasado se detectaron. Hvala. Gospod komisar. Lansko leto smo zaznali več kot 100 primerov Black Swat um, v Evropski uniji. To je ogromna številka. Že če imamo pet primerov, bi morali marsikaj narediti. Torej, ta bolezen pride v Evropo in proizvajalci civ, um, torej citronov, naprimer limon in podobno, bodo izgubili ogromno denarja, torej kaj storiti proti tej bolezni, glede limon in pomaranče in podobno. Potem naprej, uh, nove metode reje. Um, nekatere so morda GSO reje. Ja ali ne? Nekateri strokovnjaki mislijo, da ja, ampak komisija pa v bistvu to obravnava na drugačen način. Torej, NBT-ji naj ne bi bili del GSO-jev. Torej, kako je s tem? Bi lahko to pojasnili? Hvala lepa, gospodine predsednik. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Evropski parlament je na seji zavrnil predlog uredbe parlamenta in sveta. Um, um, glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo uporabo gensko modificirane hrane in hrane za eh, živali na svojem področju. Eh, torej, poslanci niso bili zadovoljni s predlogom komisije in pokazalo se je, da so gensko spremenjeni organizmi problematična tema v Evropski uniji, da pa kljub temu ni enotnega mnenja. Um, s predlogom so bili zadovoljni tisti, ki so proti GSO-jem in ki so za. Poslanci so mnenja, da ta predlog ni omogočal eh, pravice držav članic, da samostojno eh, odločajo o omejevanju ali prepovedi gensko spremenjenih organizmov na njihovem ozemlju in tudi ne vprašanja, eh, kar zadeva. Um, Eh, enotni trg in problem enotnega trga, ker mora komisija pripraviti nov predlog. Eh, me zanima, kdaj bo komisija predstavila ta nov predlog in ker je 150 regov in 4500 lokalnih skupnosti v Evropi se izrazilo za eh, proste gensko spremenjenih organizmov, me zanima, kako boste omogočili, da bodo države članice brez omejevanja in restrikcij lahko odločali o tem. Gospod Hazelkamp. Hvala gospod komisar. Prej do povdne smo govorili o dobrem počutju živali in na nizozemskem, na švedskem in drugih državah smo sprejeli jasne zaveze za to, da izboljšamo dobro počutje živali. Želimo novo strategijo za dobro počutje živali. In to želijo predvsem te evropske države, ki sem jih omenila, in želimo več kot pa to, kar trenutno predlaga Evropska komisija. To ni zadosti, kajti trenutno v bistvu komisija sama sebe omejuje samo na nekatera področja, naprimer prav tako ne bi imeli preglede in revizije na področju dobrega počutja živali. Ampak to ni zadosti, potrebujemo veliko več. Torej, kaj lahko storimo za to v parlamentu in kaj lahko pričakujemo od sveta? Uh, in komisije, tako da bomo imeli dejansko pravo strategijo za dobro počutje živali. Mar se kdo govori o dobrem, um, o enakih pogojih za vse. Ja, v redu, ampak lahko dodamo še kaj drugega, naprimer prepoved nekaterih artiklov, um, ki ne spoštujo naših standardov. Kaj tukaj storiti? Ja, seveda to je problem, ja, ampak včasih tudi v sami Evropski uniji podpiramo um, rejo ali pa naprimer baterijsko rejo, ki ni v skladu z vsemi standardi. Pogosto to stan, niso standardi, ki bi bili koristni za živali, pa še vedno izvažamo takšne iz, izdelke zunaj Evropske unije. Hvala. Hvala, gospa Adilera, Aguilera. Gracias, presidente. Yo quisiera hacerle. Hvala, predsednik. Imam zelo konkretno vprašanje za komisarja. Torej, medsebojno priznavanje je predvsej enostaven postopek, ampak očitno na evropski ravni ne deluje. Zakaj? Zakaj je to takšen problem? To je v bistvu predvsej enostavna zadeva. Pač vzajemno priznavanje fitosanitarnih proizvodov preko nekega pravilnika, registra, to bi moralo biti jasno, pa se ne um, dogaja na evropski ravni. Kaj lahko komisija stori za to, da bo to medsebojno priznavanje bolj učinkovito? Uh, v praksi. Tako bi vsem akterjem v Evropi, vsem kmetem omogočili to, da podpirajo svoje proizvode. Potem, naprimer, endokrini motilci. Kako je pa s tem, gospod komisar? Konkretno, kaj se tukaj dogaja? Kakšen je vpliv študije o endokrinih motilcih? Eh, kdaj bo študija končana? In kakšna bo časovnica za to, da se pripravi ustrezna opredelitev? tega, kaj sploh so ti endokrini motilci. Prav tako ne se navežem na kolege, torej kaj se dogaja naprimer uh, eh, pri tem, ko se iz Afrike um, uvaža nekatere proizvode, ki so um, um, okuženi z boleznijo, ki potem slabo pliva tudi na limonovce in pa pomarančovce v Evropi. Uh, Kaj tukaj Evropa, Evropska komisija lahko stori? Hvala. Gospod Buda. Pa kom se pa to observan, probleme din agrikultura sunt um, multiple. Rezolvo. Hvala lepa, gospod komisar. Uh, veliko držav je kmetijstvo. Torej, nekatera vprašanja moramo rešiti, seveda, um, in to zahteva finančno podporo. Uh, torej pogosto potrebujemo sredstva, ampak včasih pa je čisto zadosti, če bi samo preskočili birokratske ovire. Naprimer v Romuniji se prašičereja sooča z, z ogromnimi težavami, ne samo zaradi ruskega embarga, ampak tudi zato, ker se Evropske unije uh, trguje z živim prašiči na napačen način. Um, od leta 2013 je to mogoče s tretjimi državami, ampak v EU um, takšna trgovina ni mogoča od leta 2007 um, smo gotovili, da imamo nekatere primere prašiče kuge v Romuniji. Romunski organi so storili vse za to, da poskrbimo za dobro počutje in pa živali in pa ustrezne standarde za živali. Januarja vem, da ste se pogovarjali z ministri za kmetijstvo v zvezi s tem in dejali ste, da boste uh, deblokirali uh, to trgovino z živimi prašiči. Torej, da bo to sproščeno um, za trgovino. Ali imate kakšen časovni razpored za ta problem? Hvala. Dziękuję. Pan poseł Dante, bardzo proszę. Voilà, gospod Dante. Merci. Hvala, hvala komisar, da ste prišli. Kratko vprašanje. Kako razložite javnemu mnenju, da evropska politika na področju sanitarnih in fitosanitarnih sredstev omogoča to, um, da naprimer se nek proizvod nekje spreme, nekje druge pa se um, ne spreme, čeprav je tveganje lahko različno?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 Agri in v mojem imenu, ali bi bilo možno, da preden sprejme komisija dokončno stališče o tem, da bi izvedli eh, resno znanstveno študijo. Prej ste rekli, da o glifosatu in nadaljnih dovoljenjih, da potrebujemo za to znanstvene podatke. Ali bi bilo možno izvesti študijo v Evropski uniji in sicer tako, da bi dobili te resne znanstvene podatke, seriozne podatke. Kolikor vem, je mnenje EFSE, na katerem temelji osnote komisije, eh, zato so bile uporabljene samo, je bilo uporabljeno šest študij, ki pa so blizu tistim, ki prodajajo glifosat in nekatere študije niti niso bile javne. In zato se sprašujem o resnosti, znanstveni resnosti teh podatkov, na katere opira komisija svoj osnutek in želi to kemično sredstvo dovoliti za naslednjih 15 let. In razen tega, um, je mnenje IFSE drugačno kot e, tisto drugih svetovnih organizacij. Kajti na mednarodni ravni je tudi dokazano, da ta kemična sestavina spreminja DNK in kromozome e, tudi v človeških celicah. In zato želim, da bi osnutek e, komisije oziroma končno besedilo upoštevalo ne samo mnenje IFSE, Eh, to mnenje se mi ne zdi ustrizno znanstveno, kajti to je samo peer review, pregled med enakimi in to niso samostojne znanstvene študije eh, in da se zauzamete predvsem za barstvo zdravja prebivalcev gospodarkula. Uh, Hvala, gospod komisar. Pet tisoč kmetov je prejšnji teden demonstriralo v Helsinkih zaradi eh, težke situacije na področju kmetovanja. Finska ima dolge trgovinske odnose z Rusijo, predvsem kar zadeva mlečne izdelke. Moje prvo vprašanje za vas, gospod komisar, je, kaj dela Digisanta, da bi pomagala državam članicam pri izvozu predelanih izdelkov v eh, Rusijo, naprimer eh, mlečni izdelki brez laktoze, ki niso na seznamu prepovedanega izvoza. Eh, ta um, izvoz je eh, blokiran tudi zaradi eh, spora med EU in um, Rusije in eh, kako bomo sprostili to prepoved pri um, prešičih, na to se nanaša ta spor. Hvala. Gospa McGinnis. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Dve stvari. Nihče ni eh, omenil zdravja in dobrobiti eh, kmetov in njihovih družin. Gre za eh, duševno zdravje, pa, predus, pa tudi nesreče, ki se zgodijo na kmetijah, tudi smrtne nesreče pri proizvajanju hrane in to morate upoštevati pri svojem delu. Druga stvar pa se nanaša na konsko meso. Imamo zelo čudno situacijo. Evropska unija uvaža konsko meso iz Kanade in iz Mehike in oni morajo dokazati samo um, izvor v zadnjih šestih mesecih tega mesa, ampak eh, za konsko meso v Evropski uniji vladajo veliko strožje določbe in mnogo eh, konjev ne more v živilsko verigo, čeprav bi to bilo možno, zato prihaja do odpadkov. Potem imamo seveda tudi določbe, ki se nanašajo na varstvo konjev, na dobrobit konjev, kako to rešiti, to diskrepanco. Hvala, gospe in gospodje. S tem smo končali seznam govornikov oziroma en. Eh, še želi besedo gospod Ek, prosim. Hvala gospod eh, predsednik, gospod komisar. Tema gre za zajce. Pravzaprav bi morali razpravljati o tem, ampak prejšnji teden v Strasburgu smo že razpravljali o tem, zato bom postavil drugo vprašanje. Tu gre za zdravje in gre tudi za zdravje ljudi. Ali ste že kdaj razmišljali o tem, kako je zdravje ljudi, um, kako škodi um, delovanje varstvenikov okolja na področju kmetijstva zdravju ljudi. Um, torej, e, Pokazal sem vam že sliko ene majhne deklice, ki je stala pred vrati moje kmetije. Moram reči, da je internet sicer blagoslov, e, vendar je tudi preklicstvo kajti vse, kar se dogaja, eh, svinjarije čez dve, tri ure, tudi že na spletu. In lahko vam zagotovim, da gre za sto tisoče ljudi, ki so duhovno res na prepadu, duševno na prepadu, ki trpijo zaradi tega, ki so v Eh, zdravstven, ki se zdravijo zaradi tega in tudi to je povezano z vašim področjem eh, delovanja, javno zdravje in tudi komisija bi morala enkrat globoko razmisliti o tem. Hvala. Dopovdan gospod Megin ni dobil besede, mogoče želi besedo sedaj. Eh, da se mu malo oprostim. Ne. Torej, vsi, ki se, ste se prijavili za razpravo, ste govorili, sedaj pa ima besedo spet eh, komisar. Uh, no, bom začel to s eh, ksililo in gospa Amato je postavila vprašanje v zvezi s tem. In tudi gospod Kaputo je postavil eh, vprašanje v zvezi s ksililo. Imamo znanstvene argumente, ki nam jih je predstavila EFSA. Kristalno jasno je, to je kristalno jasno in prosim vas, da preberete to mnenje in da razpravljate o teh mnenjih, kajti imajo samo eno znanstveno telo v naši zakonodaji in jaz moram slediti zakonodaji, spoštovati zakonodajo in eh, spoštovati vse postopke, ki so povezani z okviri, ki ste jih predvidi, predvideli obi strani, Evropski parlament in Evropski svet, kajti svet je tudi pripravil ta zakonodajni okvir, kako upoštevati znanstvena mnenja in kdo je pristojen za znanstvena ocenjevanja. Kar zadeva znanstveno ocenjevanje tveganja v zvezi s pesticidi in IFSO, zato je pristojna IFSA. Um, In ko govorimo o ksilili, ja, mi sledimo znanstvenim dokazom in vidno sprašujemo EFSO, da najde nove znanstvene dokaze, da vključi vse novega, kar se zgodi. Če imate kak, kak nov material, potem nam ga prosim posredujte in mi bomo ta material posredovali EFSI, ki ga bo ocenila. Jaz imam samo eno odgovornost v zvezi s tem in sicer izvid IFSE. Vi vidno delate, kot da IFSE ne verjamete. Dobro, potem moramo spremeniti zakonodajo in predlagati nekaj novega. Ampak to je v rokah Evropskega parlamenta in Evropskega sveta. Ampak ne morete reči, ne, EFSA je tu naredila neka napaka, to je vse drugače. Kako potem sploh upravljati s tveganji? Mi eh, moramo spoštovati postopke, ki temelijo na znanosti in ki so tudi v skladu z zakonodajo. Jaz ne morem ravnati v nasprotju z pravom, to eh, ni v moje pristojnosti in mi upoštevamo mnenje EFSA in izvajamo tudi take ukrepe kajti pregledi in analize komisije so bile izvedene v Italiji in v Franciji, da um, spremljamo izvajanje kriznih ukrepov Evropske unije. Vem, da so bili tudi pravni spori v zvezi z eh, kriminalnimi zadevami, zadevami in eh, Pulsko sodišče, sodišče v Pulji se ukvarja s tem. Ampak jaz še enkrat moram upoštevati eh, strogo pravila in postopke, ki jih imamo. Komisija je pripravljena upoštevati eh, znanstveno utemeljene predloge. Nismo proti temu. Pripravljen sem razpravljati v podrobnosti eh, s tem. Potem vprašanja v zvezi z označevanjem medu kot veste, je to v pristojnosti DG Agri, ne v moje pristojnosti. E, ko gre za označevanje medu, ampak e, to sporočilo bomo posredovali naprej in seveda se moramo osredno uskladiti pri e, kar zadeva med, potem azbest. Ja, zelo tesno sodelujemo s komisarjem Vilo in eh, podpiramo vse tudi v okviru programa Obzorje 2020 um, v zvezi z odstranjevanjem azbesta in tudi Eh, to vašo informacijo oziroma se bomo uskladili s komisarjem Bilo in vas obvestili o tem, kako daleč smo. Seveda je naša odgovornost, da sodelujemo, kajti azbest okolje, rak, to je zelo tesno povezano, o tem ni nobenega dvoma. Potem afriška prašičja eh, kuga, nadaljeval bom litovščini ko govorimo o afriški prašiči kugi in problemi, ki so s tem povezani, potem vidno organiziramo sričanja, različne sričanja o tem, ne samo na tehnični ravni, temveč tudi na visoki ravni. Pred kratkim smo imeli tako sričanje v Vilni. Um, ministri, um, namestniki ministrov, um, direktori za veterinarske zadeve iz držav članica bili tam na vzoči in govorili smo tudi o finančnih ukrepih, kako se boriti proti temu. Potem v Italiji je pred kratkim bil tak sestanek latvijskega, polskega in drugih ministrov in eh, povabili smo tudi finsko, finske, romunske, slovaške strokovnjake. Imamo namreč težave na mejah in zato želimo svariti države, ki še nimajo težav na tem področju, da je pomembno za nje, da e, eh, začinjajo izvajati preventivne ukrepe. Omenili ste finančne instrumente, razumem, da je to v sklopu skupne kmetijske politike in gospod Hogan je pristojen za to, kar pa zadeva fleksibilne ukrepe in njihovo uporabo za reševanje afriške prašičje kuge na območjih, ki so prizadeta, tu um, naši ukrepi temeljijo na um, preiskavah, ki jih izvajamo vsak mesec. Um, opredelili smo cone ena in dve in potem poskušamo seveda tudi omiliti ukrepe, če kmetije izvajajo eh, te akcije. Nadaljevali smo eh, delo eh, jeseni in tudi letos bo na polskem veliko srečanje o tem, Poljska bo gostujoča država, torej nadaljevali bomo prizadevanja za pomoč kmetom, in tudi eh, industrijskim obratom pri reševanju tega problema. Ampak glavni problem eh, je um, regulacija. Um, jih prešičal. Ampak torej proces um, na vsak način poteka potem gospod Jar je govoril o glifosatu in o ruskem embargu in o črnem seznamu, eh, na katerem so nekateri ruski ministri. Veste, da sem se sestal z rusko, ruskim predstavništvom v Bruslu prejšnji teden, razpravljali smo o predlagati jim, da organiziramo skupni sestanek in da skupaj poglobljeno razpravljamo o tem. Torej, pripravljeni smo se premakniti naprej. Ehm, razen tega imamo tudi spor v zvezi z, ehm, v okviru svetovne trgovinske organizacije in tudi tam je treba zagotoviti nek napredek oziroma se čaka na predlog. No, tak sestanek na vsak način bo in rekli ste eh, tudi, da pri glifosatu nekatere države članice se vzdržijo, ne zauzamejo stališča. Z našega vidika želim usmeriti pozornost na to, da eh, smo pripravljeni poglobljeno razpravljati o tem. Nizozemska je predlagala, da uvedemo začasne ukrepe. In da počakamo na raziskave eh, agencije za kemične, kemične snovi v naslednjem letu, eh, da pri uporabi previdnostnega načela moramo torej videti, kako um, v tem prehodnem času najti ustrezno rešitev. In želim ponovno omeniti, zato ker se vas je več odzvalo na to in sicer današnja uredba v okviru zakonodaje. Naša industrija ima pravico predstaviti študije, ampak eh, tu gre seveda tudi za, za zaupnost, eh, za klauzule za, za, zaupnost. In vendar sem pripravljen razkriti take študije. Eh, in industrija bo verjetno tudi ugodila moji prošnji, ampak kot rečeno, zdaj je tako, da imamo pravni okvir, ki to ureja. Seveda, moramo razmisliti o tem, kako um, rešiti take stvari, da bo industrija razkrila te informacije, kajte gre predvsem za ustvarjanje zaupanja med nami. Andrew je govoril o ptiči gripi. Eh, to um, se obravnava tudi v dialogu s francoskim ministrom. Torej, um, pri uh, gosih uh, in racah je malo drugače, kaj ti ti ne kažejo simptome uh, okuženosti, pri piščancih je malo drugače in videli bomo, kako nadaljevati. Uh, francoske oblasti in komisija, o tem sem prepričan, pri tem dobro sodelujeta. Evropski referenčni laboratorij za ptičjo eh, gripo je na dobri ravni in Franciji bo uspelo izkoreniniti to bolezen na območjih, ki so prizadete, o tem sem prepričan. S ministrom Lefolom smo se dogovorili za obisk eh, okuženih območij, da vidimo, kako podpreti Francijo pri izkorinjanju te bolezni. Hvala. Some question, raised question about pig castration. Potem je bilo tu no. še vprašanje kastracije prašičev in pa vprašanje povezano s krvjo konjev. Kri brejih kobil, ki se uporablja za rejo prašičev, komisija se je seznanila z temi praksami, predvsem v državah izven Evropske unije. Vendar pa glede na pravila uh, eh, STO komisija ne more usiljevati svojih standardov tretjim državam. In zato je treba doseči skupno razumevanje standardov na mednarodni ravni. Glede vprašanje proizvodne krvi je bil sprejet standard za zdrav živali, ki je tukaj bistven. Uporaba živali za raziskovalne namene. Želimo tu slediti situacijo in spodbuditi države, da bodo Eh, tudi sledile tem priporočilom NSTO. Kar se tiče kastracije eh, odraslih prašičev, je tako, da se dovoljuje, da se mlade pujse mlajše od sedem dni kastrira brez anestezije. Sedaj pa je tu tudi študija za anestezije in analgetike za vse prašiče. Uh, rezultate študije bomo prejeli v eh, začetku leta dva tisoč sedemnajst in bomo promovirali manj bolečo kastracijo prašičev. nekateri poslanci so izpostavili vprašanje v zvezi z črno nogo ali melanozo citrusov seveda so Razumemo, da so države članice tudi ukrepali v Južnji Afriki in so um, uspeli preprečiti vnos te bolezni v Evropsko unijo. Razprave imamo z um, Južno Afriko in tudi izvajo se ukrepi na mednarodni ravni. Trenutno se pogovarjamo o tem, kako naj Južno Afriko spodbudimo, da se bodo osredotočili na problem eh, te bolezni. Gospod Budares, ki je spraševal situacijo prešičev v Romuniji, dobro sodelujemo z Romunijo in napredujemo pri rešitvah. Eh, z veseljem bomo nadaljevali naše bilateralne razprave, da dosežemo napredek. Gospa Garcia je omenila situacijo z endokrinimi motilci. trenutno pripravljamo oziroma sledimo našemu delovnemu de dokumentu v skladu z opredelitvijo Svetovne zdravstvene organizacije in eh, bomo videli, katere možnosti, ki smo jo opisali v našem roadmapu, bodo uh, take, da jih bomo lahko dali v razpravo strokovnjakom in in naslednji mesec bomo že imeli osnutek stališča v zvezi s kriteriji endokrinih motilcev v skladu z opredelitvijo Svetovne zdravstvene organizacije. Gospa Magines je zastavila vprašanje v zvezi z zdravjem kmetov in predvsem tudi psihičnim zdravjem Veste, da imamo tudi platformo za mentalno zdravje in imeli smo tudi z razpravo v DigiSante, kako naj bomo bolj konkretni, kako naj tudi predvsem upoštevamo eh, podeželje in vse eh, te probleme na podeželju. Omenili ste tudi situacijo v zvezi z konjskim mesom iz Mehike, ZDA in Kanade. Tega se zavedamo, tudi imamo srečanja z EU in Mehiko. Tukaj imamo celo spor. Uvedli smo restriktivne ukrepe za uvoz konjskega mesa v Evropsko unijo in spremljamo situacijo na terenu. Kar pa se tiče vprašanja med EU in Kanado in konje, ki se iz ZDA potem transportirajo v Kanado, tudi to zelo natančno razpravljamo. O tem zelo natančno razpravljamo. Uvoz iz Mehike je v tem trenutku prepovedan, kar se tiče konskega mesa. Gospa Hasan Kamp je vprašala po strategiji za zdravje in dobrobit živali. Lahko povem, da se na ravni kmetijskega sveta z, z, imamo zelo poglobljene razprave. Tudi o uvajanju novih zakonodajnih pristopov. kako pripraviti zakonodajo za novo strategijo o dobrobiti živali. Trenutno lahko bomo objavili um, anketo Eurobarometra oziroma rezultate tega vprašalnika in predlagali bomo o, o eh, zvezi oziroma izvedenih je bilo osem ukrepov, imamo pa tudi načrt, kako nadaljevati. do leta 2017. Imamo pa tudi dialog z deležniki. Po mojem pa je zelo mnenjo, da se uvede tudi platforma za dobrobit živali in to bo zelo dobra možnost za razpravo tudi o možnostih, kako napredovati k novi strategiji za dobrobit živali. Go, govorimo ravno o tej platformi. pa so tu vključeni tudi različni uh, eh, akteri z različnimi pogledi. Ne morem sedaj reči, da imamo neko skupno sliko o tem, ampak pripravljen sem povabiti tiste države članice, ki so zelo m, mm, navdušene nad platformo za dobrobit živali, da jo tudi ustanovijo. In Evropska kon, komisija bo pomagala ustanoviti takšno platformo. Žal mi je, ampak ta čas teče. Uh, Še eno vprašanje bi odgovoril. V zvezi z GSO-ji. Komisija opozarja, da je parlament zavrnil njen zakonodajni predlog. Sedaj imamo plan B. Naš predlog je bil tako kot pri poljedelstvu, torej to smo predlagali isto tudi za hrano in krmo. In svet bo sedaj razpravljal o tem in bomo videli, kakšno bo stališče sveta. Razprava se more nadaljevati na bolj konstruktiven način in ogledati si moramo, kako lahko izboljšamo trenutno situacijo ki je kot nekšen dialog med gluhimi, če žal mi je, da moram tako reči. Ampak eh, dobro bi bilo videti, kako bi lahko tukaj napredovali, sem pa razočaran, ker je Evropski parlament zavrnil naš predlog. da bi prevzeli odgovornost tudi na ravni držav članic. dziękujemy takie życie panie komisarzu Hvala lepa, komisar. Ja, življenje je pač tako. Hvala za vašo analizo časa. Smo imeli na pretek. Škoda, da ste to zapleteno temo omenili, ko me na koncu. Na, za konec bi morali izbirati prijaznejše teme. Hvala lepa, zelo smo zadovoljni z, s tem pogovorom, ki je, zelo, ki je bil zelo resen in poglobljen. Želimo vam veliko uspeha. Pred nami pa sta še dve zelo pomembni temi. Priprave na povoljni pregled večletnega finančnega okvirja, gospod Jari že v nizkem štartu, potem pa še TTIP, ki je tudi zelo pomemben, to je tudi vaše področje. V imenu vseh se vam še enkrat eh, iskreno zahvaljujem, hvala tudi vašim sodelavcem in to točko sedaj zaključujemo. Mislim, da smo izpolnili pričakovanja glede strukturiranega dialoga. Sedaj pa lahko pridemo na naslednjo točko. Hvala lepa, gospod komisar. Thank you państwa bo czas nas pędzi czy pan e, czas beży je gospod jar pripravljen dobro potem lahko prejdemo na njegovo točko v napovolilni pregled večletnega finančnega okvirja parlament je želel, da bi že vnaprej predelali predlog komisije. Gospod Olbricht in gospod Tomaj iz odbora za uh, proračun delata na tem mi pa smo pristojni za mnenje, ki ga je prevzel gospod Jar. To je pomembno, kajti želimo že vnaprej naznaniti tudi naše komentarje in mnenje v zvezi z to temo in s poročilom. Morda biti smo preveč optimistični. In res verjamemo, da bo komisija naše predloge vzela resno. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes bom le kratek, tudi zaradi časovnih omejitev in eh, bi si želel obširnejšo razpravo ob kasnejšem trenutku. Pravil, prav imate, gre za mnenje pri pregledu večletnega finančnega okvira, še ena posebnost za vse kolegice in kolege kaj ti prvo vprašanje sem že prejel od kolegov, ki so rekli, kaj pa je zdaj, tu se je že vse jasno, imamo srednjeročni finančni načrt, ampak novo je, da ima parlament pravico med posameznimi um, podstavkami tudi premet, prelagati sredstva. In zato se moramo tudi pogajati z kolegi iz odbora za proračun in z drugimi kolegi. 62 milijard se lahko prerasporedi na um, letni ravni in to želimo izkoristiti. Podal bi še naslednje predloge, namreč, da naj bo mnenje kratko. Cilj je, da tudi, ko se bomo um, posvetovali z poročevalci v senci, da je poročilo krajše od desetih strani. Bodimo konkretni, povejmo, kaj želimo. Konkretno sporočilo, malo lirike in uh, želel bi, da skupaj res to dosežemo. Potem uh, druga želja je, da rečemo, da smo mi kot kmetijski politiki zanesljiv partner. Uh, praviloma smo tudi vedno držali naše besedo uh, glede vseh zahtev, ki so nam bile postavljene in mislim, da imamo za to pravico zahtevati, da za to, kar družba od nas želi, želimo imeti tudi ustrezna finančna sredstva in najmanjša zahteva, ki jo imamo, je ta, da um, finančna sredstva, ki so bila predvidena za, za srednjeročnem načrtu, predvidena za kmetijstvo, da to tudi dobimo. Uh, potem pa seveda lahko izrazimo tudi dodatne uh, želje, spričo nove volatilnosti, je treba predvideti nove finančne rezerve kajti dosedani stabilizacijski instrumenti ne zadostujejo. Torej, nekaj, to je neka splošna linija. Moj predlog pa bi bil glede časovnice sledeč. Časa imamo kar veliko. 6.6. bo glasovanje v našem odboru. Rok za uh, predloge spremembe je 29. april. Predlagal bi, da bi že 22.3 imeli prvi sestanek poročevalcev v Sencu. Sekretarjat, prosim, če mi tudi sporoči, kdo so posamezni poročevalci v Senci, prosim, da mi jih pošljete. In 22. marca bi že imeli strate, prvi strateški posvet. V naslednjih dneh bom poročevalcem v Senci posred, poslal prvi osnutek tako da bomo lahko v tednih, ki sledijo, se še večkrat srečali za to, da bomo pripravili to mnenje. Cilj pa naj bo v koncu in kot poznam kolegice in kolege v našem odboru, da bomo z odločno večino sprejeli to poročilo, s katerim bomo lahko šli potem kolegom v odbor za proračun, kajti eh, močna večina nam bo dala tudi samozavez, da bomo lahko z kolegi iz proračuna ustrezno se pogajali. Toliko za uvod in mogoče se lahko vsebinsko še posvetimo razpravi kasneje, kajti takrat bom potem dal tudi na razpolago svoj prvi dokument kolegom poročevalcem v senci. Uh, moramo pa se držati teme, sporočilo posredovati na čim manj straneh in moramo nastopiti dovolj samozavestno odbor za proračun oziroma odbor za kmetijstvo, se upravičujem se, v preteklih letih vedno um, izkazal za zanesljivosti, imamo nizko raven napak, um, bili smo vedno zanesljivi in mislim, da bi morali kolegi iz proračuna to tudi nagraditi. Za enkrat toliko, hvala. Prvajspa pan poseł Jar rozpoczął. Chwała gospod Jar. Gospod Jar je že začel pogovore s kolegicami in kolegi, mislim, da se bodo ti pogovori nadaljevali. Zdaj pa vas prosim za vašo pobudo. Torej, poleg tega, kar bomo danes tukaj povedali, lahko seveda eh, vse predloge posredujete gospodu Jaru. tako da bo vse to, kar lahko z naše strani rečemo, tudi ustrezalo pričakovanjem. Zato predlagam, da se prijavite k besedi, če želite kaj povedati. Imam jih še tudi na e, liste. Čekame na vepoveči. Nihče še, še ni prijavil k besedi. Bi kdo želel spregovoriti? ja bih željela pohvaliti pristup gospodina jara e, torej gospod jar je zelo dobro opravil svoj posel in to izvaja v interesu e, naš članov v odboru za kmetijstvo in vseh kmetovalcev. Čestitam mu k temu pristopu, kajti v bistvu je želel vključiti vse naše predloge v eh, Eh, to mnenje in to sem prvič doživela v parlamentu in to je pohvale vredno. Pomembno je, da drži linijo, da gre za varovanje eh, proračuna za kmetijstvo, takšnega, kakršnega imamo, kajti zelo slabo bi bilo, če bi eh, prišlo tu do. Um, sprememb, do poslabšanj in predvsem, če, da povdarja pomen um, družin, kmetijskih družin za ohranjanje biotske raznolikosti, za ohranjanje krajine in tudi za ohranjanje tradicije na podeželju. Hvala. Gospod Nikolson. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da to kaže zaupanje odbora, ki ga imamo eh, do gospoda Jara, kajti nihče tukaj eh, se ne grebe za besedo in mislimo, da je gospod Jar zelo sposoben eh, poslanec tega parlamenta in da bo opravil odlično delo. Odgovornost je velika. Težko je govoriti o proračunu v tem času, ko ljudje trpijo, ampak eh, zaupamo, da bo gospod Jaro pravi odlično delo in mislim, da morajo biti poročevalci v senci prvi, ki bodo tukaj res videli delo in um, mislim, da bo to poročilo dobro. Hvala. No. Bomo videli, kaj boste povedali, ko bo gospod Jar eh, predstavil svoj snutek. Takrat se boste pa vsi javili in boste želeli predlagati spremembe. Gospa Aguilera. Eh, Hvala, predsednik. Gospod Jar bi moral biti poročevalec v senci v moji poslanski skupini. Načeloma se nihče prijavil k besedi, ker ni bilo napovedano, da je predvidena razprava. Torej ni bilo rečeno, da bo tu razprava. Ampak bistveno je, da sredstva ohranimo najmanj na isti ravni, to je že glavni cilj. In seveda morajo sredstva za kmetijstvo stati na isti ravni. Lahko bi se tudi vprašali, kaj bo največja težava v prihodnosti. Več predlogov smo že slišali strani svetem komisije. Devet ukrepov je bilo predlaganih, to vem iz eh, medijev, za pomoč kmetijstvom, pa potem sedaj ne govorimo obstajajo konjunkturni in strukturni problemi v kmetijstvu in v zvezi s tem se predlagajo ukrepi. In opozoriti moramo na to, kako pomemben je proračun v, oziroma kako pomembno je kmetijstvo v tem proračunu in 22. marca bo prvo delovno srečanje, če prav razumem. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Zaupam kolegu Jaru in mislim, da bo si kar se da prizadeval, da bo ta dokument tudi uspel. Situacija v kmetijstvu je trenutno zelo težka. Ko govorimo o pregledu in popravkih, je to zelo pomembno. Zato moramo vsi izkoristiti to situacijo. Ni kmetijstvo tisto, ki je krivo za krizo, za prepoved izvoza v Rusijo. Problemi so posledica diplomatskih vprašanj in ni kmetijstvo tisto, ki bi moralo plačati za vse te probleme, ki mora biti grešni kozel zaradi teh problemov. Stremeti moramo ko živitvi kmetijskih obratov. Imamo le določeno količino denarja in Mora biti bi lahko si pomagali s kakšnimi krediti ali jamstvenimi schemami. Lahko bi poiskali kakšne netradicionalne rešitve, zato da bodo kmetje res verjeli, da bo ta pregled tudi njim koristil. Res si želim vse dobro in veselimo se že rezultatov. Hvala čim prej bi rad prešel k naslednji točki, kajti zanjo potrebujemo več časa, gospod Egnjo. Right, well, just to uh, throw a span. No. Naj samo nekaj povem vas to. Čez sto dni bo Združeno kraljestvo glaso, eh, izglasovalo, da želi zapustiti um, Evropsko unijo in potem boste morali ugotoviti, kaj boste naredili z našimi prispevki. Samo to bi vam rad povedal, ker tega bo vse glava bolela. No, vi upate, da bomo ostali. Ja. Hvala lepa, to sem vam to povedal. Panie pošle, panie pošle, ale z tega, kar smo danes slišali od pana Erdosa, to ten džekš. To kar smo danes. Hvala za vse, kar smo danes slišali. Mislim, da temu ni treba nič dodajati, gospod Des. Hvala, predsednik, tudi na kratko. Veseli me, da Peter Jar deležen toliko hvale in eh, mi smo, naša politična skupina je zavestno postavila njega za to temo, kajti vemo, da bo odlično opravil svoje delo in seveda ga bomo podprli, kar se gre. Še eno pripombo imam, ko gre za denar za kmetijstvo. Vedno znova slišimo, zakaj eh, kmetijstvo na evropski ravni prejme 40 odstotkov denarja. Če se bi se vse opračunavalo preko Brusla, tako kot eh, kmetijstva, potem bi imelo kmetijstvo en odstotek eh, proračuna in en odstotek proračuna za vse ljudi, ki vsak dan hranijo. Naš denar je res ni nič in zato želimo, da se denar eh, ohrani. Hvala lepa. No. V zvezi z temi stotimi dnevi, to je seveda vprašanje v zvezi, z, ki, o katerem morajo odločati državljani Združenega kraljestva. Um, kraljestva, ampak tudi 101. dan bo denar še tekel, kajti ne glede odločitev bo postopek še nekaj časa trajal. Tako da hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hojsler, predstavnik komisije, izvolite. Dank, hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj pripom po samem postopku bi dal obstaja medinstitucionalni sporazum med parlamentom in svetom, da mora komisija pripraviti umestni pregled eh, in komisija ga sedaj pripravlja. Ta mora biti na voljo konec leta. Parlament je zahteval, da se v, to poročilo, v tem umestnem poročilu upoštevajo nove prioritete in novi izzivi in kot veste, je Unija trenutno pred velikimi novimi izzivi, zato bo verjetno v zvezi s tem tudi potekala razprava, ali se sredstva sploh še uporabljajo usmerjeno, kot je bilo predvideno v večletnem finančnem okvirju. Vendar pa je tu tudi pomembna omejitev za kmetijsko področje. Kot veste, ste vi skupaj s svetom sklenili da se dodelitve državam članicam z eh, SKP ne bodo obravnavale v pogajanjih o tem umestnem poročilu. Torej za kmetijski sektor lahko podamo zelo pomirjujoče sporočilo, namreč v okviru tega umestnega poročila ne bo šlo za to, da bi se kmetijstvu namenilo več ali manj denarja, ampak za to, da bo denar za kmetijstvo tukaj bistveno neprizadet. V razpravi, ki jo spodbudil parlament, moramo več poročati o rezultatih, torej k čemu so vodili, eh, evropski, k čemu je vodil evropski denar, ali so bili rezultati doseženi, ki smo si jih zastavili. Tudi v zvezi s tem bomo imeli razpravo v, umestnem, v okviru tega umestnega poročila in tudi um, poročevalec Jan Olbricht je zastavil to vprašanje in to bo tudi v, osre, v osredju, v srčju tudi javne razprave. Velika prioriteta komisarja Hogana pri tem poročilu je poenostavitev. Po ta, to mestno poročilo naj bi čim bolj uporabili za to, da uh, lahko predlagamo poenostavitve v SKP tudi z, v sodelovanju z drugimi politiki, ki bodo spričo prvih eh, izkušenj izvajanja v praksi lahko podali predloge za poenostavitev in eh, če lahko na področju kmetijstva vidimo eno prioriteto, potem bo to zagotovo ta poenostavitev. Kar se tiče prihodnosti SKP, ta bo predmet razprav nove finančne perspektive 2014-2020. Komisija mora do konca leta 2017 podati predlog za to in pogovori in razprave bodo se takrat začele v teku leta in šele takrat bo možna razprava o prihodnosti SKP in prihodnosti financiranja, še takrat bo sploh smiselna. Trenutno pa ni tako. Hvala lepa. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. E, Hvala lepa, gospod direktor. Mislim, da sedaj potrebujete mogoče še eno minuto za zaključek. Hvala lepa za izkazano zaupanje pri tem poročilu. Mislim, da bomo skupaj v našem odboru lahko s poročilo sprejeli z veliko večino. Veselim se že prvega srečanja s poročevalci v Sencu 22. marca. Hvala. Hvala lepa. Predlogi sprememb se lahko predložijo do 29. Predtem pa bo še razprava. Sedaj pa lahko gremo na naslednjo točko. In sicer TTIP. To pa že brez nozočnosti javnosti. Prosim, da rad bi povedal tudi, kdo želi ostati v, uh, eh, pros, v dvorani.